ni govori v skladu za 163. členom našega poslovnika. Besedo dajem gospodu Ivanu Štefanecu. Pan predsedajoci, doprava v mestah se stava neustavljena. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, želel bi govoriti o prometu v mestih in o kolesarjih. To je zelo občutljiva tema. Potrebujemo alternativo za uh, eh, zgošen promet v mestih in uh, kolesa bi lahko predstavljala takšno alternativo. Kolesa so bolj okolju prijazna in raziskave kažejo na to, da je pravzaprav kolo v gostem prometu lahko hitreje kot avtomobil. Za izboljšanje mobilnosti v Evropski uniji bi morali ponuditi na voljo za izposojo več koles, zlasti v bližini avtobusnih in železniških postaj, tudi eh, kolesarske steze je treba bolj razširiti. Prepričan sem, da bi to lahko financirali z evropskimi sredstvi. Tako bi dobili enotno kolesarsko mrežo v Evropski uniji. Eh, to vprašanje se prav gotovo zasluži več naše pozornosti. Hvala lepa, gospod Viktor negrescu iz skupine socialdemokratov je naslednji. asupra ja, diskriminării grave la care sunt supuși românii în mai multe state eh, torej, eh, eh, spregovoril bi o diskriminaciji proti Romunom v evropskih državah, naprimer v britanskem tisku. To kaže na rasistične in ksenofobične um, občutke Britancov nasploh glede Romunov. Živel sem eh, v tujini in vem, da je njihova situacija zelo težka. Situacija Romunov v eh, Evropi je zelo eh, težka in Evropski parlament mora obsoditi vsak eh, tip rasističnih in eh, ksenofobičnih izrazov. Mladi v parlamentu bodo začeli kampanjo boja proti diskriminaciji in eh, rasistični manipulaciji. Posel profesor Žislav Krasnemski, grupa. Hvala lepa, gospod Krasnodebski, IKR. E ja, htjamem povedati coš na temat Kosova. Otož... Hvala lepa. Želel bi spregovoriti o Kosovu. Nedavno opazujemo okrepljeno priseljevanje iz Kosova v evropske države, zlasti v Nemčijo, govorimo o 100 tisočih ljudi in eh, mislim, da bi tukaj bilo treba ukrepati. Treba je zaustaviti to priseljevanje. Zelo frustrirajoče je, da se v parlamentu ukvarjamo z vsemi mogočimi temami, naprimer danes z Venezuelo, vsem svetujemo, kako naj organizirajo svoje, mm, svoja gospodarstva in eh, politiko, istočasno pa nismo sposobni reševati evropskih problemov tudi ne moremo pomagati takš, tako velikim državam, kot so Ukrajine, pa niti ne majhnim državam, kot je Kosovo. Kljub temu, da je ta država dobila že 2 milijardi od 90 let, kljub EOLEX-u, kljub uh, eh, spremljanju te države, je situacija tam zelo slaba. Uh, indeks uh, Business Insiderja je pokazalo, da je Kosovo uh, ena izmed 25 eh, držav, ki so se najslabše odrezale na svetu, skupaj z eh, državami, kot so Mali in Afganistan. Zato lahko razumemo, zakaj ljudje želijo zapustiti to državo. Namesto, da razpravljamo o, sve, o problemih v svetu, potem bi najprej morali razpravljati o naši bližnji soseščini. Hvala lepa. Gospa Angelika Mlinar iz Alde je naslednja. Ich werde meine Stimme stets danach. Hvala lepa. Vedno no, znova se bom oglasila, če bo prihajalo do nepravične diskriminacije. Ne morem dopustiti, da je avstrijsko tožilstvo um, zaustavilo postopek proti moškemu, ki je na svojem Facebook profilu objavljal slike Adolfa Hitlerja in pa njegove izjave, čež da gre za legitimno kritiko. Eh, Izraela kot koroška slovenka mi je zelo dobro znana diskriminacija in sovraštvo in zato sem si zastavila za cilj, da bom kot človek in političarka dala svoj glas šipkim delom naše družbe. Leta 2008 je Evropska komisija pripravila predlog za direktivo, ki prepoveduje diskriminacijo na, na podlagi starosti, spolne usmernosti, spola in tako naprej. Nekatere države članice Eh, pa ne izvaja ustrezno te direktive. Mislim, da bi potrebovali zakonodajo za zaščito naših državljanov, ohraniti je treba temeljne svobošine in pravice. Hvala lepa. Gospod Krisogono se naslednji. Guje. Hvala lepa leta 2015 eh, je grško ljudstvo glasovalo proti tej katastrofalni varčevalni politiki. Neuspeh te politike eh, se izraža celo v eh, njenih zagovornikih oziroma njihovih izjavah. Torej prišlo je do napak, niso se upoštevale posledice varčevalnih ukrepov, zlasti recesija. Eh, sedaj smo eh, sprožili postopek eh, pogajanj z evropskimi institucijami in Evropska komisija mora sedaj spoštovati izraženo voljo grškega ljudstva in mora ponovno preučiti politiko, ki jo usiljuje Grčiji. Torej, samo na tak način bomo lahko spoštovali demokracijo in pa subsidijarnost iz pogodb. Naslednji je gospod Rope za zelene. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Hvala lepa. Včeraj je potekal je potekala konferenca proizvajalcev mleka v Litvi in uh, tam so skušali najti odgovor na vprašanje, ali sploh še kdo potrebuje njihovo mleko. Dobijo samo 12 centov na liter mleka in to je nižje, kot, to je manj denarja kot eh, njihov strošek proizvodnje. Baltske države so dobile odškodnine zaradi ruskega embarga in naši mlečni proizvajalci so sedaj res v brezizhodni situaciji. Vsem znana skrivnost je, da litovski kmetje dobijo zelo nizka plačila in to seveda vpliva na njihovo konkurenčnost na evropskem trgu. Analize pokažejo, da je cena eh, svežega mleka zelo nizka, proizvodni stroški so se pa v zadnjem desetletju večkrat zvišali. Zato pozivam Evropski parlament in pa komisijo naj zaščitijo interese kmetovalcev. Gospod Kastalda, naslednji. Hvala, predsedujoči. Želel sem prositi, vprašati kolega, če vedo, kaj je to. To je slika majčke ki so jo objavili na internetu ekstremistični navijači, ki uh, uh, spodbujajo k nadaljnemu nasilju po tistem, kar se je sramotno zgodilo v Rimu uh, prejšnji teden po tekmi Manchester uh, lige. Mislim, da te sramote ne smemo več dopustiti. Uh, italijanske oblasti so imele res veliko odgovornost pri tem kar se je zgodilo ampak istočasno so ti nasilni navijači poškodovali eh, vodnjak spomenik eh, ki je del spomenikov človeštva eh, ki ima izredno visoko umetniško vrednost škoda ki so jo povzročili ne bo v celoti popravljiva in to ni šport, to ni nogomet. Eh, zato se je treba na take izgrede odzvati in vrniti nogomet v mesto, ki ga pripada. Sicer ob takem nasilju nogomet ni več to, kar bi moral biti. Gospa Doc, najpovezani poslanci. Sorry. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to priložnost, da predstavim eh, težave prosil, eh, aplikantov za sredstva iz socialnega sklada iz mojega volilnega okrožja. Ti namreč menijo, da jih tam kajšna pristojni, da jih tamkajšnji pristojni organ ni ustrezno obravnaval. Prejšnji teden eh, me je kontaktiralo 12 ljudi. Eh, v veliko ljudi je že bilo eh, odloženih in premalo je mest za usposabljanje teh ljudi. Zlasti, ko gre za, za postavljene dele naše družbe. Danes sem se srečala z uradniki. S, mm, komis, um, komisarke Tysonove, zato da bi spregovorila o tem problemu. Mislim, da bi morali o tem spregovoriti v kontekstu 159. člena, ki govori o tem, da morajo ti postopki biti pregledni. In uh, naj vas opozorim tudi na to, da bi morali iz kohezijskega in pa socialnega sklada uh, nameniti veliko več sredstev za boj proti izključenosti in pa revščini. Eh, eh, veste da eh, so zaposleni v sektorju jeklarske industrije v hudih težavah in hudo trpijo. Prav tako eh, je to, ta sektor tudi izpostavljen dumpingu, eh, ki prihaja iz Kitajske eh, za zaposlene, zlasti v Belgiji, v Gengu ali Šatleju, je situacija resnično kritična. Tu je treba nujno in hitro ukrepati, komisija mora ukrepati, preden se izteče rok 15 mesecih, mesecev, ki jih ima. Eh, moramo vzpostaviti učinkovito strategijo, ki bo dala jeklarski industriji prihodnost. Ponovna industrializacija Evrope zahteva naložbe, eh, pa tudi jasno podporo. Moramo si dati eh, sredstva, da se bomo odločali hitro in odločno. Teraz, eh... Hvala lepa. Mišela Džofrida je naslednja. Skupina SD. Hvala. Še enkrat sem želela poudariti problematiko priseljevanja, o čemer govorimo premalo. Po um, nesreči pri Lampeduzi, ko se je cel svet um, stresel, sem mislila, da bomo več govorili o tem uh, zaradi novih 300 žrtev, ki jih imamo na vesti. Ampak vsi po celem svetu pišejo pa, da Evropa samo gleda in si jemlje čas. Torej, kaj še čakamo? Eh, Bližnji vzhod je prava smodnišnica v Afriki je huda humanitarna kriza, zaradi česar se uh, preštevilni uh, priseljenci zgrinjajo na naše obale. Zato je dovolj s temi besedami in tudi dovolj molka. Nujno potrebujemo humanitarni koridor, nujno moramo eh, preoblikovati kvote za sprejemanje priseljencev in tudi prestrukturirati program Triton, zato ker je problematika res pereča. Hvala lepa. Gospa Fotiga. Hvala lepa. V Rigi je NATO pripravil poročilo, kjer opisuje propagando Ruske federacije in njeno agresijo do Ukrajine. Um, in opisuje tudi aktivnosti med um, tem konfliktom. V poročilu opisuje, kako je bilo svetu narobe napačno poročano o, o tem, kaj se v Ukrajini dejansko dogaja. Prav tako je pomembno, kako se bodo Evropska unija in pa demokratične države odzvale na takšno ravnanje Ruske federacije. Eh, ti so bili povabljeni v eh, Brisbane, v Berlin, tudi v Evropski parlament smo povabili predstavnike Ruske federacije in pravzaprav smo s tem bili vključeni v, propaga v ta propagandni stroj Ruske federacije, saj jim damo mesto, kjer lahko izrazijo svoje stališča. Razumeti moramo, da je Rusija država, ki je agresor do svoje sosedne države in zato bi morali ukiniti vsako podporo. Uh, Mm, Matt. Gospod uh, Matt Carty, Gue Engel. Uh, eh, TTIP bo lahko postal največji bilateralni uh, trgovinski sporazum v zgodovini. Ampak uh, državljani se sprašujejo uh, tudi nad samo integriteto uh, komisije. Uh, po našem mnenju eh, bi morali biti odprti najprej do stališč izvoljenih predstavnikov v Evropi. Eh, komisija je skrivoma eh, izvajala svoj mandat in vključila je tudi mehanizem ESDS, ki bo omogočila tudi vpliv na domačo zakonodajo in temu se eh, državljani upirajo. V mojem volivnem okrožju bo to odprlo trg za proizvode, eh, ki bodo cenejši in eh, tako bodo, se bodo mm, kmetje znašli v težki situaciji prav tako tudi eh, nismo sploh eh, mogli izmeriti vseh eh, posledic tega sporazuma, ki ga sicer pozdravljamo, ampak ne po temi pogoji. Begin. Honorable, cena Begin. Gospa Begin. Gruppo. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. Družba Costa Crociere namerava 161 delavcev preseliti iz Genove v Hamburg. Pri tem pa se ni posvetovala s socialnimi partnerji in po celi vrsti žaljivih eh, izjav eh, predsednika uprave. Sprašujem se, ali to lahko upišemo v okvir kršitev mednarodnih in evropskih zakonov in tudi, če ne, je to vsaj sramota. Sramota je v tem, da ni nobenega gospodarskega razloga za to preselitev. Sramota je v tem, da družba, ki je iz italijanske blagovne znamke naredila svoj moč in tej blagovni znamki našla zaslužek v milijonskih številkah, zdaj preseljuje eh, svoje delovanje v drugo državo. Evropa ni nastala zaradi tega. Ni nastala zaradi tega, da bi nekatere države postajale revnejše in da bi se bogatstvo kopičilo v eh, drugih državah. Takšna Evropa ni moja Evropa poslancev Daniel Buda. Hvala lepa. Daniel Buda ima besedo iz skupine LS. Eh, hvala lepa. Evro, črpanje evropskih eh, skladov je ključno gonilo eh, gospodarskega razvoja v Evropski uniji. Istočasno je to tudi jamstvo za ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje življenjskih standardov torej eh, predlog eh, komisije zaobjema vso to 315 milijard evrov, poleg tega imamo tudi druge programe, Erasmus, obzorje 2020 in eh, podobno. Torej to je nekaj teh vsi financiranja, ki jih imajo države članice na voljo. Ampak veliko držav članic se pritožuje nad realnimi možnostmi za črpanje teh skladov zaradi zapletenosti postopkov. Prosil bi komisijo in eh, svet, da poenostavijo postopke in da jih poenotijo za vse države članice Evropske unije, zato da bo eh, črpanje kohezijskih in strukturnih eh, skladov realnost in ne zgolj hipoteza za države članice. Hvala lepa. Gospod Kladio Ciprijan Tanasesko iz skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. TTIP je Eh, trgovinski sporazum, eh, ki bo lahko prinesel eh, koristi Evropske unije ob spoštovanju določenih pogojev. Sistem zdravstvenega varstva v Evropi mora biti nekaj, kar imamo v mislih pri pogajanju o, teh, o tem sporazumu, kajti ta sporazum ne sme poslabšati situacije bolnikov in jih eh, pripeljati v situacijo, kjer bi evropski državljani plačevali še več za nove, nova zdravila. Farmaceutske družbe morajo delovati eh, transparentno in eh, dati tudi na voljo rezultate kliničnih testov za razvoj. Evropska komisija mora zagotoviti, da ta sporazum ne bo omejeval pristojnosti na področju javnega zdravja ne moremo si eh, predstavljati eh, mehanizmov, eh, ki bi državam članicam omogočali, da bi omejevali manevrski prostor farmacevskih družb. Treba je zagotoviti zlasti varovanje zdravja za državljane. Gospa Foštor. Ja, Hvala lepa. Islamska država je pred desetimi dmi v Libiji uh, umorila 21 ljudi, obglavila jih je. Na internetu lahko vidite posnetek tega in uh, ta vsebuje tudi sporočilo islamske države. Prvič se islamska država tukrat tukaj obrnila proti kristjanom. Povedali so, da so ti ljudi umorili zato, ker so kristjani, ampak islamska država ne ubija samo kristjanov. Predstavljate si, da IS ne bi umorila 21 kristjanov, ampak 21 homoseksualcev. Kaj bi se pa potem zgodilo? Verjetno bi vse evropske institucije izrazile solidarnost s temi ljudmi, verjetno bi zastave eh, plapolale na pol uh, droga. In uh, ob uh, tem umoru kristijanov so pa vsi ostali tiho. Hvala lepa, gospod Palčaki, skupina ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred mnogimi leti, leta 2006, so neznanci napadli mačarsko študentko, ker je govorila mačarsko. Takrat je ministr za notranje zadeve dejal, da si je dekle to izmislilo, zato da bi eh, očrnilo Slovaško. Torej, eh, dokazila so obstajala, ampak eh, dekle je kljub temu trpelo in tudi bilo eh, sodno preganjeno. Torej, šest let kasneje se je vlada opravičila, eh, potem ko je vložila tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice. Eh, sedaj pa se je postopek ponovno začel, se pravi devet let po teh dogodkih jo bodo zopet tužili. In dekle je zapustilo državo, živi v drugi državi Evropske unije in mislim, da bi morala Evropska unija v tem sodnem postopku tudi sodelovati. Hvala lepa, gospod Alfred Sant. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 12 leti smo eh, predlagali Evropsko ustavo, ki pa so jo države članice zavrgle. Medtem eh, smo pa vzpostavili monetarno unijo brez gospodarske unije in v zadnjih letih je Evropska unija eh, občutila recesijo. Peljane so bile reforme, zato da bi, da bi Evropa ostala eh, konkurenčna, ampak še vedno obstajajo velike eh, razlike med državami članicami, med centrom in per, periferijo. Eh, in um, intervencije Evropske centralne banke so rešile Evropsko monetarno banko in evropski vodilni si prizadevajo za to, da bi rešili eh, to eh, monetarno unijo. Nihče pa eh, ne želi dejanske konfederacije, temveč se poskuša samo izboljšati že obstoječe strukture, gospodarske strukture in prizadevamo si samo za to, da bi se ohranila monetarna unija, ampak boljša rešitev bi bila konfederacja. Gospod Ujans Donski za EKR. Chcę mówić e, w sprawie e, predsedujoči, e, gospodin in gospe poslanci, sam bi spregovoril o um, novi pravici za evropske državljane, torej ja, ta civilna pobuda, ki jo uvaja Lizbonska pogodba. Um, sprašujemo se, kako se to uresničuje, zato ker obstajajo velike razlike med tem, kar je zapisano v pogodbi in kar se eh, dejansko eh, dogaja. Torej, pobudo, ki jo je podprlo dva milijona ljudi in ki se nanaša na varstvo nerojenih otrok, je Evropska komisija v praksi zavrnila. Torej, Eh, Evropska komisija gospoda Barosa. Sedaj komisar Timmermans trdi, da te pobude ne smemo obravnavati eh, na pravni ravni, temveč na politični ravni, ampak ne vemo, kakšno obliko bo vse to zavzelo. Torej, eh, jutri bomo imeli javno predstavitev te državljanske pobude in pozval bi vas k temu, da se zagotovi, da ta pobuda ne bo ostala samo črka na papirju. Klun. Hvala lepa. Sedaj pa gospod, gospa Klun, EPP. Um, Hvala lepa, eh, predsedujoči. Torej, vse eh, države morajo eh, zagotoviti, da bodo stanovanski objekti bolj skladni z zeleno, zelenim gospodarstvom in sicer na način, da bomo lahko privrčevali pri energiji. Torej, vsak eh, evro, ki ga na ta način prihranimo, eh, se v državne blagajne eh, petkratno vrne. Kaj ti prihrani se zelo veliko sredstev na ta način. Takšno, takšna zelena gradnja bo izboljšala Eh, situacijo na Irskem, bo to naprimer omogočilo velike prihranke, več 100 eh, milijonov evrov. In eh, prav tako to daje tudi spodbudo gradbeniškemu sektorju in izboljšalo situacijo tudi na podeželju in pozvala bi komisijo, da zagotovi, da bomo tudi del tega investicijskega načrta namenili zeleni gradni. Deputy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 evropski poslanci vedno rečejo, da je eh, mađarska vlada eh, izvoljena eh, z dvotretinsko večino, ampak to ne drži. Kajti OSCE pravi, da je do te dvotretinske večine prišlo zato, ker uh, je prišlo torej do sprememb v volivnem sistemu, pa tudi do eh, neenake porazporeditve izpostavljenosti v medijih. Mačarski voljivci so izrazili v praksi svoje mnenje in sicer eh, prejšnjo nedeljo v Vesprimu, tam eh, je bila, tam so bile izvedene lokalne volitve in opozicijski kandidat eh, je zmagal na volitvah, kar je privedlo do konca te dvotretinske eh, večine v parlamentu. Tako upam, da se bomo sedaj lahko vrnili na evropsko pot. Hvala lepa. koja se zalaže za vladavinu prava, tražimo da... Kot eh, oseba, ki se zauzema za mm, eh, vladavino prava, pričakujemo od Evropske komisije, da mm, zaščiti to načelo v vseh državah članicah Evropske unije, pa tudi v kandidatkah. Pričakujem, da bo zahtevala od Srbije, da razveljavi drugi in tretji člen zakona o organizaciji in pristojnosti državnih organov v postopku za vojne zločine, s katerim Srbija zlorablja načelo univerzalne jurisdikcije. Srbija je prevzela vlogo malega haga in porušila suverenost Republike Hrvaške in naših državljanov, še zlasti Hrvaškega branitelja Velika Mariča. In eh, na podlagi tega pravnega hibrida Srbija lahko sodi državljanom iz 17 držav članic, ki so se borili eh, v Republiki Hrvaški. Ob sodbah, ki že obstajajo, obstajajo Pa je e, tudi sodišče v Hagu v tožbi proti Srbiji za genocid potrdilo odgovornost Srbije za zločinsko politiko in vojno e, na ozemlju Hrvaške med 91 in 95 letom. Tako da je povsem nespremljivo, da država, ki je bila agresor na Hrvaškem, zdaj sodi našim državljanom za domnevne zločine, ki so bili storjeni v naši državi. Hvala. Pani posel Bijana Borzan. Gospa Biljana Borzan, socialisti in demokrati. Spoštovani, Cepljenje je eno največjih znanstvenih in civilizacijskih dosežkov in razlog za kolektivni ponos celotnega človeštva. Razvite države, med njimi tudi evropske, vlagajo zelo veliko sredstev v programe cepljenja, tudi v državah tretjega sveta. Hkrati pa lastnih prebivalcev ne morejo prepričati v tem, da je cepljenje potrebno. Uh, Eh, naprimer, primiri ošpic so narasli v Evropi od 7 tisoč na, na 31 tisoč v letu 2013. Pred nekaj dnevi je v Nemčiji eh, umrl otrok zaradi bolezni, za katero smo mislili, da je že pod eh, nadzorom. Svoboda izbire ne pomeni tudi svobode ogrožanja zdravja drugih in um, odklanjanje cepljenja je prav to. Prihajam iz Hrvaške, kjer je odklanjanje cepljenje zakonito kaznivo in e, zdravstvo je mm, v pristojnosti držav članic, ampak virusi, bakterije in žrtve epidemij tega ne vedo. Eh, in zato je treba zagotoviti, da bodo cepljenje dostopno vsem in da se bo lahko preprečevalo bolezni, ki jih lahko s tem preprečimo. Angela. Hvala lepa, gospa uh, Angela Valina Gue. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Želela bi spregovoriti o hepatitisu C, ki je eden iz eh, največjih problemov na področju zdravja. Vemo, da obstaja zdravilo Sovaldi, ki, ima, ki je zelo uspešno, več kot 90 odstotkov ozdravljenih in eh, to bi bilo mogoče proizvesti za 100 eh, evrov, če bi bil to generični proizvod, vendar eh, se prodaja za 25 tisoč evrov. V Španiji smo si prizadevali za to, da bi se ta, to zdravilo prodajalo po pravični ceni, vendar temu ni tako. Zanima me, kakšno kaj je eh, Evropska komisija naredila eh, na področju varovanja zdravja. Eh, prosimo, da Evropska komisija odpre preiskavo glede kršenja konkurenčnosti na področju določanja cen za ta zdravila. Druga možnost pa bi bila obvezna licenca, kajti nimamo veliko časa. Pan poseł Georgi... Gospod uh, Georgi Hölvenej. Jeles. Z Islama, ala mogre... Spoštovani uh, gospe in gospodje, agresija islamske države se je zopet izkazala v obliki obglavljanja 21. Uh, kristjanov v Libiji, torej džihadisti so pred vrati Evrope v Libiji in evropski državljani so sedaj soočeni s tem novim neposrednim izzivom. Eh, pet eh, dni sem preživel v taboriščih eh, za begunce in želel bi vas pozvati k odgovornosti, ki jo imamo kot državljani. Sam bi si Torej, treba je ugotoviti, da 2000-letna krščanska tradicija izumira nedaleč eh, od nas. Torej, treba je zaščititi manjšine, naj si bodo krščanske ali kakšne druge. To ni prvič, eh, ko si prizadevam za to, da bi Evropski eh, parlament prevzel vodilno ulogo pri humanitarnih zadevah. Naši finančni instrumenti bi morali omogočati eh, pomoč tem ljudem, kajti če smo pasivni, delujemo proti vrednotam Evropske unije. Želel bi biti ponosen na Evropsko unijo in pomoč, ki jo lahko nudimo. Hvala lepa za ta prispevek. Sedaj pa ima besedo gospa Gil. Uh, evropska uh, unija uh, si prizadeva doseganje ciljev obzorja dvajset dvajset ampak smo že februarja dva tisoč petnajst in še vedno se pobiramo od krize, po, posledic krize iz leta dva tisoč osem moje volilne okrožje ima najvišjo eh, rast, torej 11 odstotkov in je tudi eh, regija, ki največ izvaža v celi Angliji. Ampak eh, mi imamo zelo velik primankljaj na področju veščin. Lokalno bi lahko naredili več veliko več, potrebujemo več lokalnega nadzora in manj Londona, ampak eh, tudi eh, sedaj eh, London centralizira sredstva iz EFISA in V talente lahko resnično izkoristimo samo, če na lokalni ravni, torej, če smo bolj neodvisni od uh, centralne vlade. Zato si prizadevamo za boljše ravnoteže med prestolnicami in lokalnimi vladami. Na ravni Evropske unije moramo storiti tudi več za to, da bomo vključili mesta in regije v postopek odločanja. Hvala. Pani posel Marisa Matjas z grupe. Eh, Hvala lepa. Gospa Marisa Matjas ima sedaj besedo. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih tednih smo v pogajanjih z grškimi vladami slišali številne odgovorne evropejce, ki so rekli, da programi podpore delujejo. Gotovo gre tukaj za primer kolektivnega zaslepljevanja. Namreč Eh, pri naložbah na portugalskem, ki so drastično padle, je bilo ukinjenih ogromno delovnih mest, povečal se je javni dolg in Eh, povišala se je stopnja brezposelnosti in revščine. In Portugalska naj bi bila zgodba o uspehu, to je najmanj, kar lahko rečemo, pretirano. In takih zgodb o uspehih, uspehu ne potrebujemo. Evropska komisija tako zelo verjame temu, da je tako postopanje uspešno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

Eh, posvečen žrtvam komunizma, bi spomnil na primer Transilvanije v Romuniji, v katerem je eh, Čaušeskov režim eh, poskušal asimilirati mađarsko manjšino. Torej, diktatorski režim je bil uničen, ampak romunska vlada še vedno dela na tem, da bi se eh, uničilo eh, mađarsko manjšino z ponovno porazdelitvijo eh, regij v Transilvaniji sam eh, si prizadevam za to, da se eh, odpravi prepoved shoda v Trgu Marešu 10. marca, kajti to je kršitev eh, človekovih pravic, kot so pravica do zbiranja in pravica do prostega izražanja, ki sta ustavni pravici v Romuniji. Hvala. Dziękuję bardzo panu poslovi, pan Dov. Hvala lepa. Torej, vi ste bili zadnji govornik v današnji razpravi. Vsem se vam zahvaljujem za vašo učenje.